mladih. Besedo bi rad predal v imenu sveta gospodu Šmitu. Gospod predsednik, gospe in gospodje poslanci, 26. juni je bil črni dan saj se je tedaj zgodilo več terorističnih napadov. E, imeli smo napade na tri države, Francijo, Kuwait in Tunizijo, skoraj da hkrati. Ti atentati e, so nas še enkrat spomnili e, grozovitega značaja terorizma in zlasti v, seveda tistih, ki izvajajo teroristične napade. Naš odgovor mora biti odločen in solidaren. 26. junija je Evropski svet jasno povedal, da je treba okrepiti naše akcije zoper eh, te teroristične grožnje. Eh, ta boj eh, proti terorizmu je eden izmed največjih izzivov za naše demokratične družbe in uživa prednost in eh, tudi za naše predsedstvo eh, bo to prednostna naloga. Eh, mi se bomo oprli na delo naših predhodnikov in upoštevali bomo tudi zunanje kot tudi notranje vidike. Luksemburško predsedstvo eh, se bo zauzemalo za dosleden pristop Evropske unije pri boju zopr terorizem, ki bo upošteval tako notranje kot tudi zunanje vidike varnosti. Trdno in plodno sodelovanje med državami članicami, komisijo in eh, Evropsko službo za zadnanje delovanje in je pomembno. Imamo instrumente, kot so Europol, Eurojust, CEPOL, Frontex in ti instrumenti eh, morajo seveda dobiti sredstva, ki so potrebna. Eh, Januarja je bil atentat v Parizu in eh, predsedniki držav in vlad so 12. februarja sprejeli deklaracijo, ki je utemeljena na treh stebrih. Zagotoviti varnost državljanov, preprečevanje radikalizacijo in zaščititi vrednoto in seveda sodelovati eh, s partnerji na mednarodni ravni. Eh, koordinator eh, Evropske unije za boj proti eh, terorizmu je svetu predstavil poročilo o teh ukrepih, o izvanju teh ukrepov. 28. aprila je Evropska komisija sprejela Evropski program za varnost. O tem smo razpravljali tudi včeraj. Boj proti terorizmu je ena izmed prednostnih nalog Eh, izpostavili smo mednarodni značaj terorizma in to pomeni, da moramo tudi mi delovati na mednarodni ravni. Eh, Svet za zonanje zadeve je 9. februarja sprejel sklepe eh, o boju proti terorizmu in želi okrepiti sodelovanje z državami Severne Afrike, Bližnjega vzhoda, z zalivskimi državami, Turčijo in balkanskimi državami. Okrepiti je tudi treba zmogljivosti pri boju proti eh, terorizmu in eh, določeni ukrepi so bili že odobreni. Imeli smo tudi delavnice v Libanonu in Turčiji. Eh, na, v Tuniziji je bil tudi sestanek in visoka predstavnica je tunizijskemu ministru predlagala nekaj ukrepov za podporo. Imamo pravzaprav tudi eh, delovno skupino za eh, komunikacijo. Eh, ta delovna skupina naj bi pravzaprav poskušala okrepiti ozaveščanje v arabskem svetu. Eh, aktivno iščemo tudi sodelovanje z druženimi narodi, eh, NATO-om in tudi drugimi mednarodnimi organizacijami. Hkrati seveda želimo tudi dobro bilateralno sodelovanje sodelovanje s partnerji, kot so na primer eh, ZDA. 16. Eh, junija so ugotovili, eh, da je bilo sprejetih nekaj učinkovitih ukrepov za preprečevanje radikalizacije v naših državah, kot tudi v naših partnerskih državah. Kako je mogoče, da mladi v naših državah, ki so v naših šolah, eh, eh, da jih vabi ta terorizem, ki pridiga neverjetno nasilje? treba je veliko storiti na večjih ravneh izobraževanje integracija eh, naše vrednote eh, potrebujemo seveda tudi ustrezne eh, centre odličnosti za boj proti radikalizaciji in ekstremizmu potrebni so še dodatni ukrepi na primer treba je okrepiti izvajanje šengenskega okvira in potrebne so tudi bolj sistematične kontrole oseb eh, v skladu s podatki. Eh, pristop je bil opredeljen 15. junija in sedaj ga moramo še udejaniti. Eh, potrebno je seveda tudi preverjati eh, vsebine na internetu in skupina je bila oblikovana 1. junija in Europol bo seveda tudi okrepil sodelovanje z zadevnim sektorjem. Ne smemo pozabiti, kakšen je učinek nasilne teroristične propagande v eh, internetu in to seveda predstavlja napad na človekove pravice. Svet mora seveda tudi čim hitreje sprejeti eh, sklep eh, o eh, podpisu dodatnega protokola Sveta Evrope o boju proti terorizmu, ki omogoča tudi sodelovanje pri boju zopr terorizma iz tujine. Pot pomembna so tudi partnerstva z državami odkoder prihaja terorizem. mi moramo tem državam pomagati da se borijo tudi proti socialnim vzrokom terorizma naprimer brezposelnosti mladih eh, eh, ki povzroča Eh, nastanek dobrega terena za rekrutiranje, za novačanje novih turizmov. Tunizija je tudi tak primer. Luksemburško predsedstvo se bo aktivno trudilo. Naslednji teden bomo predlagali novo pobudo za sodelovanje z državami Magreba na področju eh, izobraževanja eh, mladih, poklicnega usposabljanja mladih, kajti problema se moramo lotiti na samem začetku in mi moramo pač delati z mladimi, ki jih mika terorizem eh, iz Sirije ali odkudarkoli že. Eh, naj se povrnem še enkrat na vprašanje radikalizacije. Eh, mi vidimo, kako se širi ta fenomen, to nas skrbi. Nekateri mladi se radikalizirajo v zelo kratkem času, v dveh mesecih komaj da od 18. do 20. oktobra načrtujemo konferenco o radikalizaciji v zaporih in eh, tu se očitno tudi novačijo novi teroristi. Eh, potem pa moramo seveda tudi eh, posvečati pozornost eh, nekdanjim borcem, ki se vračajo v naše države. Tudi treba je zelo dobro spremljati financiranje in mi moramo okrepiti sredstva, eh, s katerimi bomo preprečili eh, uporabo interneta eh, za novačenje, za propagando. Mi moramo sprožiti organizirane, usklajene kampanje z oprtom. Eh, poleg tega moramo eh, eh, tudi preprečiti širjenje streljnega orožja. Potrebna je izmenjava informacije. Jutri na neformalnem sestanku ministrov za pravosodje bomo tudi govorili o izmenjavi informacij med obveščevalnimi službami in policijskimi službami. Gospe in gospodje, včeraj smo rekli obnovljenje usklajena strategija varnosti, notranje varnosti je eh, prednostna nalogo eh, luksemburškega predsedstva in lahko predstavlja zelo koristen instrument v boju zopr terorizem. Odločno moramo eh, delovati, lotevati se moramo pravzaprav vzrokov te nadloge. Eh, in mi moramo zaščititi prebivalstvo in države pred eh, teroristi. Eh, mi moramo eh, preprečiti šibitev demokracije in naših vrednot. Mi moramo poskrbeti za nadaljne spoštovanje človekovih pravic in to mora biti naša vodilna nit za delovanje. Hvala lepa. Hvala lepa sedaj pa za komisijo, komisar Avramo. Polos, prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. 26. junija so bili napadi v Franciji, Tuniziji, v Kuvajtu, eh, kot tudi v Somaliji. In ti napadi kažejo še enkrat brutalnost in eh, nečlovečnost in uh, v imenu komisije želim izreči sožalje družinam in svojcem žrtev. Rad bi izrazil naše sožalje, našo moralno podporo uh, tudi državam, ki so uh, tarča v Evropi ali pa tudi zunaj nje. Obsojam odločno te napade in eh, mi se moramo kolektivno zoperstaviti tej grožnji. Mi moramo zagotoviti varnost za naše državljane in hkrati tudi ščititi svoje vrednote. Mi se seveda stalno eh, soočamo z eh, grožnjami in številni Številne žrtve iz letošnjih napadov nas spominjajo na to resničnost. Preiskave še vedno tečejo opravljajo jih pristojni nacionalni organi, razpoložljive informacije eh, kažejo, da eh, grozljivosti eh, v eh, pa, eh, Franciji, Susu, v Kuvajtu, eh, da so pravzaprav posledica eh, ideologije nestrpnosti. Eh, njihov cilj je eh, povzročanje terorja, strahu. Teroristi se osredotočajo na mehke eh, tarče, kot so verski objekti ali pa turistične destinacije. Spoštovane poslanke in poslanci, ta komisija, kot veste, tesno sodeluje z državami članicami in poskuša ugotoviti, kje eh, lahko Evropa učinkovito nastopa v boju zoper radikalizacijo in terorizem. Eh, skupaj z državami sodelujemo eh, pri preprečevanju grožen. Aprila je komisija predstavila Evropsko agendo o varnosti. Agenda postavlja terorizem na sam vrh eh, bodočih izzivov. Eh, potrebna je varnost, ki vključuje tudi temeljne pravice in pravno državo. Agenda eh, tu predstavlja celo vrsto ukrepov, s katerimi se bomo soočili s to grožnjo. Mi smo začeli temeljito delati na implementaciji. Naj se sedaj osredotočim na nekaj eh, tekočega dela ki je eh, politično zelo pomembno. prvič preprečevanje radikalizacije še vedno ostaja pomembno. sprožiti eh, nameravamo septembra center za odličnost za informiranje o radikalizaciji. to je zelo pomemben cilj. potrebno je preprečevanje in protiteroristična politika na evropski ravni. 1. julija eh, je bila v Europolu eh, oblikovana enota za eh, delovanje na področju interneta nalog eh, te eh, enote je identifikacija terorističnega materijala eh, v različnih jezikih in zagotavljanje odstranjevanja tega materijala iz interneta. Do konca leta bo komisija Eh, sprožila nek formalni forum z internetno industrijo. Eh, tu bomo lahko z njimi eh, skupaj razpravljali o tem, kako lahko zmanjšamo dostopnost terorističnega materijala na spletu in kako lahko zmanjšamo nastope teroristov v družbenih omrežjih. 24. julija Eh, bo tudi sestanek s strokovnjaki eh, iz eh, industrije, iz panoge in organi kazanskega pregona. Četrtič, zaščita zunanjih meja je nujno pomembna. Mi moramo podpirati države članice pri načrtnih kontrolah na meju, meje in komisija namerava v sodelovanju z uh, Eh, državami članicami oblikovati nek eh, niz eh, kazalcev za teroristično grožnjo. Tudi predelati moramo priročnik za uradnike na meji. V okviru strategije za obvladovanje tveganja e, sodelujemo tudi s carinami e, z organi kazenskega pregona z organi e, otkrivanja in poskušamo pač ugotoviti, kje so sumljiva eh, gibanja. Eh, naslednja točka je pravzaprav preprečevanje eh, financiranja terorizma. Tesno sodelujemo s finančnimi preiskovalnimi enotami. Direktiva proti pranju denarja tudi povečuje Eh, sredstva za boj proti financiranju eh, terorizma. okrepiti moramo evropsko agendo za boj proti terorizmu mi moramo bolj zaščititi svoje državljane in kritično infrastrukturo. Eh, zato seveda potrebujemo tudi praktična orodja vodila in službe so pred kratkim razvile tudi navodila za zaščito mehkih ciljev. Mi ažuriramo tudi evropski eh, program za zaščito kritične infrastrukture, s katerim želimo pravzaprav preprečiti napade, eh, želimo izboljšati pripravljenost in tudi odzive na incidente. Naslednja točka. Eh, civilno letalstvo je tudi cilj teroristov in zaradi tega delamo na tem, da izboljšamo varnost letalstva. Eh, skupaj razvijamo z državami članicami nek proces za eh, ocenjevanje tveganja, ki prihaja iz konfliktnih območij in hkrati seveda želimo izdajati priporočila letalskim družbam in javnosti. Osma točka, naslednja točka. Eh, naj Omenim sedaj EUPNR. To je eh, seveda zelo pomemben element naše varnostne agende. Eh, zahvalo bi izrazil parlamentu eh, in sicer za vaša prizadevanja, da zaključimo evropsko zakonodajo o PNR prepričan sem da lahko vsi še naprej sodelujemo na konstruktiven način tako da se bodo so zakonodajalci dogovorili za besedilo ki bo spoštovalo najvišje standarde varstva podatkov in hkrati eh, učinkovito. Devetič. Zadnji napadi kažejo potrebo po Eh, boljši mednarodni koordinaciji in boljšem sodelovanju. Napad v Tuniziji eh, je bil zelo eh, brutalen, simboličen, saj je bil cilj turizem, ki je pomemben gospodarski sektor za državo. To je bil napad na Eh, tunizijsko gostoljubje in eh, na dolge prijateljske odnose tunizije z evropo in mi moramo podpirati naše eh, tunizijske partnerje in kazati solidarnost. s povečanjem njihove varnosti bomo tudi izboljšali svojo varnost. pred napadom na muzej eh, v Tuniziji eh, sem se pravzaprav pogovarjal tudi o, oziroma po napadu sem se pogovarjal s partnerji o tem, kako lahko uh, pomagamo. Mi se moramo seveda uh, boriti proti koreninam radikalizacije, mi moramo pravzaprav vzpostavljati uh, varnostne zmogljivosti. Uh, spoštovane poslanke in poslanci, veliko smo delali v zadnjih eh, šestih eh, eh, mesecih in veliko napredka smo tudi naredili, vendar zadnji napadi nas spominjajo na to, da je veliko dela še pred nami. To smo dolžni žrtvam, to smo dolžni našim državljanom, pa tudi našim partnerjem. In zaradi tega nadaljujmo odločno, Eh, z našimi skupnimi prizadevanji zoper terorizem in radikalizacijo. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa bomo prisluhnili zastopnikom političnih skupin, najprej v imenu LS. Gospa Monika Holmajer, izvolite. Tudi torej, srčno pozdravljam predstavnika sveta in komisarja, kolegice in kolegi. Teroristični napadi, ki smo jih pred kratkim doživeli, so pokazali, da naše svobodne družbe, da so ranljive. Pokazali so tudi, da v neposrednem sosedstvu, na bližnjem vzhodu, v smeri afriške celine, še nikoli ni bilo toliko nemiru in toliko groz, grozovitih dejstev, kot smo jim priča danes. Zato moramo na eni strani nuditi pomoč tistim partnerjem, ki so pripravljeni sodelovati z nami in sicer, da bi se borili proti teroristu na kraju samem, da bi In zato pozdravljam to, kar je povedal gospod komisar in tudi, kar je povedalo predsedstvo. In sicer treba je resno vzeti varnost in se dosledno s tem ukvarjati. In zato moramo sprejeti ukrepe, ki za katere bi si želeli, da jih ne, potreb, ne bi potrebovali, ampak danes so potrebni takšni ukrepi za zaščito državljank in državljanov. Pomemben element in nov instrument je sistem PNR, ki je ki naj bi ga učinkova, eh, uporabili učinkovito, eh, tako da bi tudi v sodelovanju s tretjimi državami lahko funkcioniral. Zato pa potrebujemo uh, tudi boljše zavarovanje zunanjih meja. Vendar nam mora biti prav tako jasno, da je težko um, odkriti speče terorista, za katere se je pred tremi, štirimi leti menilo, da so nevarni, potem pa jih niso več spremljali, zato ker so bili mnenja, da niso več nevarni. To so ljudje, Eh, za katere menimo, da, niso, da se ne razlikujejo od mene ali tebe in potem naenkrat postanejo morilci. Da bi poskusili eh, te osebe odkriti, to se mi zdi potrebno eh, in treba je razbiti ta omrežja radikalizacije. In mislim, da je bistvenega pomena, da se borimo proti radikalizaciji, tako da drugi zlorabljajo osebe v svoje namene. Ta omrežja je treba odpraviti z vsemi možnostmi, ki jih ima pravna država. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu SND Tanja Fajon. Hvala, hvala lepa, predsedujoči. Teroristični napadi so letos močno pretresli Evropo in zahtevajo ostro obsodbo. Proti nasilju in sovraštvu se moramo evropejci upreti skupaj na podlagi vrednot ki nas združujejo enakosti svobode demokracije spoštovanja in strpnosti. socialisti in demokrati ne poudarjamo le nujnosti krepitve varnosti in socialnih vzrokov radikalizma opozarjamo tudi na nujnost spopada s koreninami izvora terorizma v tretjih državah spopasti se moramo z revščino reševati konflikte narobe je reči da so vsa teroristična dejanja versko motivirana teroristi in skrajneži uspevajo ko si ljudje ne zaupajo gradijo socialne ograde in stereotipe ne gre za spopad med islamom in zahodom velik izziv so mladi evropejci ki odhajajo na bojišča v irak in sirijo in se bodo vračali izboljšati moramo programe izobraževanja vključevanja v družbo razumevanja med različnimi državami in religijami. evropska evidenca podatkov letalskih potnikov pnr morda za mnoge postaja nepogrešljiva a ne uvajajmo prosim takih ukrepov ki bodo preprosto iz vsakega potnika delali potencialnega terorista. če bo premagal strah v evropi so teroristi zmagali prepričana sem drage kolegice in kolegi da mora biti naše orožje v boju proti terorizmu radikalizaciji ekstremizmu svoboda izražanja. človekovo dostojanstvo in varnost morata premagati v evropi strah in sovraštvo. Eh, hvala lepa. Ja, torej, eh, v Tuniziji, Franciji in Kuvajtu eh, so bili, bili napadeni različni objekti in ti napadi 26. junija so povezani z islamsko državo in njeno strupeno ideologijo. V enem letu je ta skupina postala. Um, tragična stalnica na zemljevidu Bližnjega vzhoda. V Kobanju je ISIS izvedla največji pokol v svoji zgodovini. Več kot 200 ljudi, ženskih in, ženski in otrok je bilo ubitih. Prav tako ima islamska država vedno večjo moč v Iraku in Siriji in postaja magnet za nove džihadiste. V zadnjem letu eh, smo bili priča teroristični dejavnosti po modelu Al-Kaide, ampak eh, sedaj pa je islamska država ponudila še eh, bolj grozovit model, kajti tu gre za napade na versko prepričanje, pa tudi na ljudi. To niso več napadi na države, temveč na ljudi in storiti moramo več v Evropski uniji, eh, da zagotovimo, da se preprečuje radikalizacijo in regrutiranje in prav tako moramo tudi eh, zagotoviti boljše varnostne ukrepe kot so PNR in tudi druge in istočasno se moramo boriti proti uh, islamski državi povsod v Siriji, Iraku in Libiji. Hvala lepa, gospod Tanok. Ali sprejemate modri karton od gospoda Jakočiča? Ja. Izvolite. Plačenje ove plave karte. Hvala. Torej, želim eh, postaviti vprašanje, ali se strinjate z mano, da je ena od držav, ki je v zelo eh, težki in nevarni situaciji, Bosna in Hercegovina, kjer je veliko število muslimanov, ki so pogosto tudi na udaru tistih, ki novačijo za terorizem. Ali se strinjate z mano, da bi Evropska unija morala imeti posebno sensibilnost za položaj v Bosni in Hercegovini in pomagati tej državi za uh, ohranitev varnosti? Uh, Hvala lepa za to vprašanje kot eh, oseba, ki se zelo zanima za Zahodni eh, Balkan, kot poročevalec za Črnogoro, sem eh, zelo vestno spremljal vse, kar se dogaja na Zahodnem Balkanu in za vse te države velja, da imajo muslimanske populacije, zlasti na Kosovem, Albaniji in v Bosni in Hercegovini in tam veljajo resne, resne težave in nevarnost radikalizacije. Eh, in tudi precej džihadistov, nekaj sto eh, džihadistov se že bori v Iraku in Sirije iz teh držav. Torej eh, države članice in NATO jemljajo to zelo resno in treba je narediti vse, kar je mogoče, da se to prepreči. To je res, to je velika varnostna grožnja za to regijo. Hvala. V imenu skupine Alde, gospa poslanka oziroma gospod poslanec Fernando Maura Barandjan. Hvala lepa, predsedujoči. Torej, atentati 26. junija so povzročili več kot 60 smrtnih žrtev, med njimi tudi veliko eh, državljanov Evropske unije, ki so bili ubiti v Tuniziji. Torej, to kaže na grozovito sovraštvo in na radikalizacijo, eh, ki sta brez primere in eh, ne smemo se več pretvarjati, da se nič ne dogaja. Treba se je odzvati odločno in eh, zlasti, ko gre za države, kot je eh, Tunizija, ki si prizadeva za modernizacijo in v tem primeru to povzroča dvome in radikalizacijo. Za Severno Afriko velja, da mora biti prioriteta za Evropsko unijo in njeno zunanjo politiko. Vemo, kako zelo pomembno in potrebno je, da Evropska unija uporabi vsa sredstva, ki jih ima na voljo, zato da pomaga Severni Afriki, zlasti državam, kot so eh, Tunizija, Alžirija in Maroko, da prisluhne eh, pozivom eh, v tej smeri v zadnjih razpravah. Torej, treba si je pogledati, kaj smo naredili, kakšen napredek smo dosegli, kakšne cilje imamo in eh, vemo da finančna in gospodarska sredstva ki so na voljo niso dovolj. Eh, moramo se zavedati, kako zelo nujno je, da se resnično pomaga, ne samo lepo govori. Vemo, da je meja naše varnosti v Severni Afriki in ne smemo dovoliti, da bi se južni del Evrope in severna Afrika eh, še bolj radikalizirale in da bi postale še bolj nestabilne. Tunizija ne sme pasti. Moramo se tudi odločiti, eh, kaj bomo storili. Moramo delovati skupaj in zagotoviti varnost naših zunanjih meja. Ne smemo dopustiti, da bi države, ki nas nujno potrebujejo, te pomoči ne bi prejele. In eh, bojim se, da bomo kot vedno tudi tu prepozni. Hvala. Hvala lepa. V imenu GUE NGL gospa Kornelija Ernst. Minuto in pol. Vielen Dank. Najlepša hvala. Grozna dejanja zadnjih dni in tednov. Um, nas seveda zelo uh, žalostijo. Ampak koliko krat smo to že rekli, koliko razprav smo že imeli o tem, ampak eh, spremenilo se ni nič. Ponovadi smo slišali odgovore več nadzora, več orožja, več represije, ni pa to vodilo do rezultatov, ki bi si jih želeli. In nikoli si zares nismo postavili vprašanja, kako lahko v državah, kjer se izvaja terorizem, torej kako lahko preprečimo podporo terorizmu, kako preprečiti zagotovitev te podpore, kako razviti demokratične procese. Vedno uh, se spomnim, ko smo bili v Iraku in ko smo morali postaviti vprašanje, zakaj je IZIS tako uspešen. Seveda zato, ker ima podporo v delu prebivalstva in nikoli ne bom pozabila in to sem tudi že povedala tu, kako nam je erbilski škof rekel, ne potrebujemo orožja, potrebujemo podporo podporo in sicer podporo za spravo suniti v prebivalstvo s prebivalstvom, ne s teroristi seveda. Zato pa ne delamo nič, potrebujemo odkrito razpravo o razlogih za to, eh, torej zakaj mladi in drugi vidijo ideal v terorističnih dejanjih, napadih in moramo razmišljati o deficitih v sožitju, pa se nekaj ne more biti v redu, če se mladi iz Evrope odpravijo na bojišča in se moramo vprašati, kje so ti primankljaji, kaj lahko naredimo. In tu nam sistem podatkov o letalskih potnikih ne bo pomagal sploh nič, niti milimeter eh, napredka ne bomo naredili, zato ne smemo zapravljati svojih energij. Hvala lepa. V imenu FDD skupine, gospod Pol Nutal, tri minute imate. Tri minute. Gospod predsedujoči, spoštovani komisar, Torej, preden sem prišel v Evropski parlament, sem že dejal, da naslednji teroristični napad ni vprašanje ali, temveč kje in kdaj. In dve, dva dni kasneje smo že slišali za te tri teroristične napade v Tuniziji, v Franciji in v Kuvejtu. In kaj imajo skupnega vsi ti napadi? Torej, nekateri se bodo zgražali nad tem, kar bom povedal, ampak eh, preprosto dejstvo je, da to, kar imajo skupnega ti napadi, je, da so bili izvedeni v imenu islama. Nekateri v moji državi trdijo, da to nima nobene povezave z islamom, ampak to je ne samo smešno, temveč tudi zelo nevarno. Teroristi izvajajo eh, te napade in citirajo uh, iz Korana eh, svete tekste in tu ne moremo trditi, da to nima nobene povezave z islamom, kot ne moremo trditi, da inkvizicija nima povezave z katoliško vero. Torej, treba si je pogledati izvor eh, te radikalizacije. To že, ampak to ni povezano zgolj z revščino, temveč tudi s posebno interpretacijo Korana. Uh, mi si zakrivamo oči pred eh, sovraštvom do žensk, pred homofobijo, pred vsemi temi stvarmi, ki jih nočemo videti, zato da lahko še naprej eh, sklepamo dobičkonosne posle s Saudsko Arabijo, s Katarjem in tako dalje. Ampak moramo biti odločni, dovolj je dovolj, kajti če tega ne bomo storili, bomo imeli trg civilizacij slejko prej in ta trg eh, ne bo nekaj, kar se bo zgodilo v puščavi Bližnjega vzhoda, temveč eh, do te vojne bo lahko prišlo v mestih eh, v Evropi. Gospe in gospodje, naša dožnost je, da se borimo za stabilno in varno družbo za nas in za naše otroke. In eh, to ni družba, kjer so ženske manj vredne, to ni družba, kjer se homoseksualce preganja in kjer neverniki ostajajo državljani druge vrste. Torej, če si ne bomo za to prizadevali, če se ne bomo borili, potem nas bo zgodovina ocenila kot tiste, ki smo izdali našo civilizacijo za nekaj povsem neliberalnega, povsem nesprejemljivega in zakrivanje oči ni več opcija, moramo biti dejavni, moramo se na to odzvati, to smo dolžni našim otrokom. Uh, Hvala lepa. V imenu skupine Evrope narodov in svobode, Mario Borgecio. Hvala, gospod predsedujoči. Ali res mislite, da bomo premagali eh, ta terorizem s takšnimi polovičnimi ukrepi? Eh, torej, treba je opozoriti tudi na povezavo med terorizmom in um, um, nezakonitim priseljevanjem. In ta trgovina z nezakonitimi prisiljenci eh, tudi prinaša ISIS v sredino Evrope. Virski element je v srčiki vsega tega. Gre seveda tudi za legitimizacijo ekstremističnega islama in določeni imami v mošejah pridigajo take stvari. Ne potrebujemo polovičnih ukrepa, ukrepov. Treba je zapreti vse fundamentalistične mušeje tudi pri nas, tako kot to želi storiti Tunizija. E, torej, dovolj je tega masohizma glede islamofobije. E, ko smo e, obravnavali Charlie Hebdo, sem se pogovarjal tudi z ljudmi in nihče ni govoril o islamofobiji od teh ljudi, s katerimi sem se pogovarjal. To se, ob, e, to se omenja samo tu. To je, e, trojanski kon islamskega sveda in um, v bistvu je to virus, ki um, Eh, se širi tudi z ustrahovanjem um, učinkom teh terorističnih napadov. Torej, mi, mi se ne soočamo samo z močnim džihadističnim gibanjem, temveč tudi s političnim gibanjem, ki nam želi usiliti uh, določene zakone, zakone šerijatskega prava. In Evropa se mora zbuditi. Grazie, onorevole Borghesio. Uh, Eh, gospod predsedujoči imamo vsaj tri razloge za terorizem ki so odvisni od nas prvič gre za poskus uničenje avtoritarnih vendar eh, sekularnih eh, režimov ki so jih sedaj nadomestili islamski režimi gre za libijo irak in sirijo in to smo naredili na Um, grd način s politično manipulacijo in z blokado ki je uh, privedel do sovraštva do Zahoda, ki si ga sploh ne moremo predstavljati. Drugič gre za to, da si zatiskamo oči pred agresivnim vidikom religije, za katero velja, da je vojna legitimno sredstvo in uh, boj proti civilnim populaciji, vključno eh, z ženskami in otroki, eh, da je tak boj legitimen, če gre za nevernike. In eh, tretjič, gre za mlade ljudi, ki nimajo nobenih pravih korenin in ki živijo v revščini in ki vidijo našo družbo kot degenerirano in eh, tu se sklicujejo na resnične vrednote lastne eh, vere in to se izkorišča. Eh, Hvala lepa. Gospa Roberta Mecola. Hvala, gospod predsedujoči. Evropa in svet eh, se že nekaj časa ukvarja s to grozo terorizma. Deset let je menilo od eh, groznih terorističnih napadov v eh, Londonu, nekaj mesecev je po napadu v Charlie Hebdo in nekaj tednov po napadih v Franciji, Tuniziji, Kuwaitu in tudi po napadu v ZDA. In Boko Haram je pred nekaj dni Eh, v Nigeriji in Keniji izvedel napade. Moramo eh, ustaviti terorizem, kjer se dogaja. 66 ljudi je bilo umorjenih samo na en dan zaradi virskega prepričanja v Tuniziji, Kuvetu in Franciji. To je nizka točka v boju proti terorizmu in ekstremizmu. In to povdarja, da Eh, predviza terorizma ne pozna meja in tudi ne biro izpovedi. Biro izpoved eh, uporablja samo kot predvizo za sovražna dejanja. Um, atak, napad v Tuniziji je bil povezan z islamsko državo. To je kult smrti, ki je eh, odgovoren za brezmejno nasilje. To ne predstavlja niti islamske eh, vire, niti neke države. Eh, želimo predvsem pomagati tudi žrtvam tu, v Tuniziji se je začela arabska pomlad in sedaj je tam velika kriza. V Libiji je v kaosu. Al-Sharab um, in Boko Haram v Somaliji in Nigeriji dnevno izvajajo take turistične napade in ne morejo ščititi svojih državljanov. <clears throat> Sedaj je treba eh, storiti korak naprej v paktu za boj proti terorizmu v EU. Uh, moramo uporabiti zakonodajo, ki nam je na voljo vključno s PNR-jem. Teror ne sme prevladati, moramo eh, poslati močno sporočilo z te hiše, da se ne postimo ustrahovati in da eh, bomo nastopili še z večjo odločnostjo kot doslej. Hvala. Ali sprejemate modri karton gospoda Lambretonija? Dobro, gospod Lambreton.

Hvala lepa, spoštovani kolega, da ste sprejeli modri karton. Eh, omenili ste različne primere atentatov v Franciji in, in eh, Tuniziji in rekli ste, da se je treba boriti proti terorizmu oziroma eh, skleniti sporazum proti terorizmu. Ampak razen tega konkretnega primera seznama potnikov niste predlagali nič drugega. Torej, sam nisem prepričan, da ta sistem nadzora letalskih potnikov nasprotnikov pripomore k boju proti terorizmu ali imate morda kakšne druge konkretne predloge za boj proti terorizmu? Hvala za to vprašanje. Ne morem se z vami strinjati, da ukrepi v okviru PNR se ne morejo uporabiti kot orodje proti tistim, ki eh, ogrožajo našo varnost. Seveda razpravljamo tudi o drugih ukrepih in želimo, da bi v naslednjih eh, tednih mesecih se dogovorili za to. Eh, treba je okrepiti tudi pristojnosti koordinatorja EU in Europolu moramo dati več moči, tako da bo možno okrepljeno sodelovanje med policijskimi službami naših držav. Veliko lahko storimo, ampak seveda se moramo za to dogovoriti tudi tu v parlamentu. Hvala. Sedaj pa gospa Sivi Guillaume l'isère la tunisie le Hvala lepa. Izer, Tunizija, Kuwait, Somalija. V nekaj sekundah je prišlo do terorističnih napadov. Če tudi ni eh, šlo za eh, koordinirano dejavnost, eh, je ta simultan vidik teh terorističnih napadov posebej grozovit. Torej, pomembno je, da se borimo proti temu fenomenu in potrebujemo za to skupno odgovornost. Terorizem je zelo kompleksen fenomen in razlogi za njo so psihološki, geostrateški, eh, gospodarski in drugi. Eh, sedanja kriza je eh, praktično brez presedana in zato potrebujemo tudi poseben razmislek in posebne ukrepe za boj proti džihadistom, kajti ti imajo dostop do praktično katerekoli točke na naših nacionalnih eh, ozemljih. Treba je zagotoviti, da bomo lahko uporabili vse, kar imamo na voljo, zato da jim preprečimo dostop in da jim preprečimo prosto okroženje. Vendar pa ni dovolj samo, da se eh, lotimo represivnih ukrepov, treba je zagotoviti tudi že prej, da preprečimo radikalizacijo in razloge zanj. In komisija je to tudi jasno zapisala v svojem programu. Pomembno je, da imamo dialog, medverski dialog, izobraževanje mladih, vključevanje mladih in vse to igra pomembno vlogo pri preprečevanju radikalizacije. Najlepša hvala, gospa poslanka. Sedaj pa gospod, gospod Mark Demesmaker, eno minuto. Hvala. 26. junija uh, je zelo spet pokazalo, kaj zmore v Tuniziji, v Kuwaitu, v Franciji. In cilj uh, tarča so bili spet nedolžni ljudje. Ljudje, ki so molili, turi, turisti, ki očitno. Um, niso všeč eh, ljudem, ki eh, verujejo v drugo. Ampak za državo, kot je Tunizija, je ta ter terorizem prava drama. Pred nekaj leti se je tam začela arabska pomlad. Vendar, če uh, ta država izgublja turiste, izgublja tudi večji del prihodkov. In napredek je edino, kar lahko funkcionira v boju proti pridigarjem sovraštva. Moramo oblikovati neke vrste maršalov načrt, ki bo okrepil eh, povezanost v teh državah in omogočil napredek. Naprimer, eh, Alternativa je samo Libija v kaosu, kjer sploh eh, ni več mogoče zagotoviti nadzora. Sedaj pa gospa Natali Grispek, eno minuto spričo terorističnih eh, napadov se moramo boriti ne samo z besedami temveč tudi z orodji z dejavnostmi treba je zavarovati naše vrednote naše državljane in preprečiti te grozovite eh, akte ta grozovita dejanja ki ogrožajo naše družbe. Prav tako moramo biti kar se da odločni napram teroristom, eh, kajti od tega je odvisna naša demokracija. Treba je preprečiti radikalizacijo, nadzorovati mreže, ki jih teroristi eh, zelo spretno uporabljajo za svojo morbidno propagando, eh, boj proti trgovini z orožjem, to morajo biti naše prednostne nalogo, naloge. In zato se mi zdi še posebej pomembno, kaj je uh, povedal uh, komisar. Treba je tudi izmenjevati informacije in zlasti moramo zagotoviti, da bo izmenjava teh informacij obvezna. Treba je optimizirati instrumente, kot so eh, Europol, potrebujemo resen evropski PNR, ki naj bo dobro um, in učinkovito orodje. Enako velja tudi za vsa druga orodja, s katerimi lahko nadzorujemo uh, teroriste in tudi vse druge instrumente, s katerimi lahko zagotavljamo varnost v Evropi. Hvala lepa. Gospod Korkmajer, minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Res je zastrašujoče in ni potrebno daleč pogledati v preteklost, da najdemo, uh, ugotovimo, do kakšnih sprememb je prišlo v naših družbah. Tunizija, Francija, jaz prihajam iz Graca v Avstriji, kjer je pred tremi tedni se tudi zgodil atentat s trimi žrtvami in 40 ranjenimi in ne ve se, ali mogoče ozadje le ni bilo radikalno islamsko. Torej, če se ti atentati tako približajo, si še bolj osupov, predvsem tudi zato, če tako kot mi, kot naša stranka že dolgo opozarjamo na to, da se radikalni islam širi tudi v Evropi in da bodo tudi tu izvedli napade. In že leta opozarjamo na to, da je radikalni islam že sedaj v sredini naše družbe. In vidno beremo in slišimo iz ust odgovornih politikov, da so to posamezni. Um, storilci. In včasih se mi zdi, da imamo opraviti spravo armado posameznih storilcev. IS eh, tudi s pomočjo vala beguncev eh, pri, prinaša torej storilce teroriste v Evropo preko Bolgarije in drugih držav. In naslednje bojišče bo Evropa tako piše časopis Die Welt. In ob begunskem valu bo ta teroristični problem, ki ga bomo vozili sami, zato ker so odpovedale vlade EU, to bo eden največjih problemov, s katerimi se bomo morali ukvarjati v naslednjih letih. Uh. Najlepša hvala. Sedaj pa Gerard Betten. No, no problem, se upravičujem, da sem prej želel besedo. Izvolite. Uh, Paul Nuttall je pred uh, nekaj minutami dejal oziroma že povedal številne pripombe, s katerimi se lahko strinjam. Nevarnost, s katero se srečujemo na Zahodu, pa ne samo na Zahodu, izvira iz fundamentalističnega islama. Gre za teroriste in ekstremiste. Tem je skupno to, da mahajo s Koranom. Tam lahko preberemo, da je treba pač um, pobiti vse neverojoče, kjerkoli jih najdeš. Tako da je treba uliti strahu v srca nevernikov. In nekateri te besede jemljajo dobesedno. Naši voditi trdijo, da je islam eh, religija miru in ljubezni. Težava pa je v tem, da gre za kontradiktorne nesmisle Težava je v tem, da ekstremisti in fundamentalisti pač izberejo iz Korana tisto, kar jim je všeč, zato da bi lahko potešili svojo željo po prelivanju krvi in si zagotovili mesto v raju. Zahodne liberalne demokracije morajo jasno dejati, da fundamentalističen skrajni islam nima prostora v zahodni družbi. Vsak dan se srečujemo z miroljubnimi muslimani. V njih ni težava. Njihova ideologija pa je, tako da moramo zmerne struje mm, podpreti. Suncu je dejal, da najprej zmagate v svojem srcu in vsi, ki se okvarjajo s, s propagando, vedo, kako zelo pomembne so besede. Če lahko nadzirate razprave, potem lahko nadzirate tudi družbo tudi krščanstvo in budizem ter eh, židovstvo temeljijo na tem. Vseeno pa pri islamu gre za konstrukcijo, ki jo je mm, oblikoval mm, prerok Mohamed. Tu gre za kult Mohameda in ti ljudje podpirajo oziroma sprejemajo tudi smrtni kult te ideologije ne smemo sprejeti in moramo sprejeti praktične ukrepe za to, da bi skrajne elemente izključili iz naše družbe. Če želi nekdo želiti živeti v skladu s šterijanskim pravom, naj prosim odide v kakšno drugo državo. Sedaj pa gospa poslanka Teresa Jimenez Beseril Barrio. Za minuto in pol. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi rada omenila žrtve. Njim posvečamo vse svoje delo. Vedno sem trdila, da se številni v parlamentu oglasijo v zvezi s terorizmom zgolj, ko pride do napada, do atentata. Vse ostalo se pozabi izven teh dogodkov. Predolgo časa smo podcenjevali ta problem in ta problem je sedaj postal zelo resen, tako resen, da je naša družba terorizirana, prestrašena. Teroristi ubijajo enega zato, da prestrašijo vse ostale, da nam oduzamejo svoboščine in svobodo. Tisti, ki so izvedli napade v Parizu, Londonu in Tunisu, so v nas želeli ucepiti strah, da ne bi tja potovali, zato se nikar temu ne odpovejte. Vesela sem, da luksemburško predsedovanje boja proti terorizmu obravnava prednostno. Prosim tudi, da v varnostno agendo vključite boljše mehanizme za zaščito. To je najboljši način, kako se lahko soočimo s tistimi, ki želijo uničiti najbolj sveto od naših vrednot, to je pravica do življenja. Teroristom bomo jasno povedali, da v naši družbi več let delimo skupne vrednote in svojimi noži, pištolami in bombami tega ne bodo uničili. Počastiti moramo spomin žrtev, kajti s tem branimo tudi dostojanstvo vseh evropejcev. Nikoli, nikoli, nikoli ne bomo sebi odrekli svobode. Svoboda pa je seveda povezana tudi z varnostjo. Hvala. Uh, Ali sprejmete modro kar, modri karton strani gospe Dodds? Sorry? Da? Please. Izvolite. Um, Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila mm, poslanki za izrečene besede, predvsem za delo, ki ga je upravila glede žrtev pri terorizmu. Zanima pa me, ali se strinja z mano, da je treba mm, braniti žrtve terorizma. Treba je zagotoviti, da naše lastne vlade jasno v okviru zakonodajnega okvira razlikujemo med tistimi, ki storijo grozljiva teroristična dejanja in med njihovimi žrtvami? Pojco. Seveda. Najlepša hvala za to vprašanje. Da, mislim, da je res krajni čas, da sprejmemo resolucijo, zakonodajo tudi o pravicah žrtev terorizma. Nikoli ne bo oseba, ki nekoga ustreli, enaka tisti osebi, ki je žrtev tega dejanja. V parlamentu se borimo ne samo proti islamskemu terorizmu, temveč tudi proti terorizmu, ki ga izvaja ETA, mislim, da moramo poskrbeti za žrtve. Mislim pa, da nimamo na voljo dovolj jasnih zamisli. Niti vi, niti jaz nimamo stvari dovolj jasnih pred očmi. Številni so v enakem položaju. Zato je treba stvari razjasniti. Potrebujemo ustrezno zakonodajo. Namreč žrtve terorizma predstavljajo celotno družbo. Hvala. Gracias. Jetzt, eh, Herr Gangelte, Josef Waderholzer. Sedaj pa za eno minuto, gospod Weidenholzer, prosim. Micro, äh, äh, Žal se množijo priložnosti, ob katerih se moramo spomniti žrtve terorizma. To se mi zdi ogrožujoče. Se bojim, da tudi danes to ne bo zadnjič, da se bodo takšni dogodki vedno znova ponavljali. Upamo lahko samo, da se bodo intervali med temi dogodki povečali. Naš nasprotnik je zelo strašen. Družbo na svobodo, na svobodo izražanja, svobodo veroizpovedi. To so vrednote, ki jih moramo zaščititi in proti temu nasprotniku se moramo boriti s pametjo, s proaktivnostjo, z odločenostjo. Treba se je začeti ukvarjati z dere, de, re, deradikalizacijo. Tako da je treba oduzeti tisto, kar goji terorizem. Treba je razmisliti o tem, kakšni so razlogi za to, da se ljudje podajo na teroristično pot. In treba je začeti z bojem proti terorizmu. Uh, Sedaj pa za minuto gospod Kirkop. Uh, Predsedujoči. Strinjam se s tem, kar je bilo povedanega o grozovitih napadih v Tuniziji. S tem smo videli, kako zelo ranljivi so ljudje po celotnem svetu, ko gre za brezmislen terorizem. Tudi napadi v Franciji, Tuniziji in Avstraliji kažejo, da smo povsod ranljivi. To ne gre samo za strašenje, to je pač realnost. Res pa je, da Evropska unija ne more delovati v vakumu. Ta grožnja presega naše meje. Tako da je nujno, da sodelujemo znotraj Evropske unije, pomembno pa je sodelovati tudi s tretjimi državami, da bi zagotovili popolno varnost. Treba je sprejeti tudi dobro strategijo za izmenjavo informacij in za boj proti terorizmu. Tunizija, kot katerakoli druga evropska država, se ne more odzvati sama na to vrstno grožnjo. Treba je pomagati. Potrebujemo globalno poenoteno strategijo za boj proti terorizmu in proti islamski državi. Thank you very much indeed. Uh, Najlepša hvala. Rado, majte pagaz artundua. Sedaj pa pagaz artundua Ruiz. Hvala lepa, predsedujoči. Boj proti terorizmu bo zaznamoval 21. stoletje. To povem z veliko mero žalosti in tudi sočutja do žrtev. Izpodbiti je treba legitimnost terorizma in sicer na učinkovit način. Pomembni so seveda tudi koncepti, se pravi policijsko, pravosodno sodelovanje v boju proti terorizmu. Ni popolnoma varnih meja v globaliziranem svetu. Vključiti bomo morali celoten planet v svoje delovanje. Vsakega državljana, ki želi biti svoboden, moramo obvestiti, da. Je situacija takšna, kot je. Gospod predsedujoči, trenutne razmere od nas zahtevajo odločne, pogumne voditelje. Potrebujemo več kot varnostno agendo, čeprav tudi to potrebujemo. Ostane nam zgolj to, da okrepimo demokracijo izven Evrope. Trenutne razmere, geostrateške razmere, zavezništva z voditelji, ki niso vedno demokratični, zagotovo na kratki rok predstavljajo nekaj učinkovitega. Mislim pa, da bi morali podpreti ta boj, zato ker je to ključnega pomena za vse nas. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Barbara Matera. Hvala lepa, predsedujoči. Naš sovražnik ni sovražnik, ki bi ga lahko individualizirali. Deluje povsod po svetu, ne moremo ga opredeliti niti časovno, niti prostorsko. Napada na ulicah, ko gremo v službo, napada tovarne, napada druge objekte, s tem širi strah. Naš sovražnik brani samo en koncept in sicer, da religija prevladuje v vsakodnevnem življenju, da je nevernike treba kaznovati. Vendar to ne drži. Nedavni napadi v Franciji, Tuniziji, Somaliji, Kuvajtu so bili usklajeni napadi. Koliko skleni so bili, ne vemo, ampak to niti ni pomembno. Dejstvo je, da se grožnja širi, zato moramo vso energijo združiti v to, da sprejmemo konkretne, nujne pobude. Zadeva ni enostavna, tega se še kako dobro zavedam. Vendar imam občutek, da kadarkoli govorimo o tem, da bi začeli izvajati ukrepe za boj proti džihadističnemu terorizmu, ostanemo ukopani v politične razprave. Pogosto v, ostanemo zakopani v prazne razprave. Boj proti propagandi terorizma, boj proti financiranju terorizma, boj proti terorizmu. Bolj pogosto se moramo o tem pogovarjati, veliko bolj pogosto vsi skupaj moramo najti konkretne rešitve. Zaključujem pa z besedami Adolfa Pereza Eskivela, Nobelovega nagrajenca, ki je rekel, da je edino upanje, ki ga imamo za to, da porazimo terorizem, to, da spoštujemo demokratična pravila, se pravi več demokracije in več svobode tudi v teh državah. Hvala. Grazie. Eh, adesso, onorevole Daniele. Hvala lepa, sedaj pa Daniele Vjoti za dve minuti. Grazie. Hvala lepa, predsedujoči. Evropska unija je nastala kot mirovna sila in želi ostati mirovna sila je tudi sila, ki preprečuje terorizem in sovraštvo znotraj svojih meja in tudi izven svojih meja. Izzivi, s katerimi se soočamo, resno ogrožajo našo kohezijo. Krivdo lahko pripišemo izbiram, ki so jih opravile države članice. Države, ki izbirajo posamezne ukrepe, ki jih potem izvajajo proti tretjim državam tudi v sosedstvu. Potrebujemo skupno delovanje celotne Evropske unije. Optimizirati je treba tudi varnostne izdatke, spodbuditi je treba sodelovanje in izmenjavo informacij. Izvajati moramo politike socialnega vključevanja. Končno se moramo boriti predvsem proti sovraštvu. Sovraštvo je razlog za vse te drame, ki smo jim bili priča v zadnjih tednih v Tuniziji, Franciji, Kuvajtu in Nigerju. Evropska unija mora stopiti ven iz te logike nadzorovanja in kaznovanja. Pred nami je naloga in sicer, da spoštujemo temeljne svoboščine žensk, moških, drugih držav, ki so izven Evropske unije. Potem pa moramo zelo dobro razumeti tudi koncept varnosti. Varnost ne more biti razlog, zakaj bi demokracijo odpravili. Sam menim, da bi morali parlament prositi, da podpre na čim bolj aktiven način tudi komisarko Mogherinijevo, torej visoko predstavnico Mogherinijevo. Zlasti vse tisto, kar dela na področju lajičnih držav. To je najboljši način, kako se boriti proti terorizmu. Hvala. Hvala lepa, gospod Vjoti. Posel Miroslav Petrovski, minuta. Bardzo, pani... Za minuto pa še gospod e, Piotrovski. Ataki... Najlepša hvala, predsednik. Spoštovane dame in gospodje. Osupli smo spremljali teroristične dogodke, ki jih je nedavno izvedla islamistična država. Brez obžalovanja se ubija mm, na ključne turiste, kot naprimer v Tuniziji, kjer je umrlo skoraj da 40 ljudi, pa tudi v Franciji in drugje. Vidimo, da prihaja do hudih zločinov, žrtve so celo obglavljene. ISIS se je pospela na moč na položaj moči in zdi se, da je Evropska unija nemočna. To pa je tudi rezultat zunanje politike Evropske unije, ki ne želi podpreti ZDA v njihovem boju proti terorizmu. Pravzaprav onemogoča njihovo delo zaradi. Naprimer tako, da oblikuje absurdne delovne skupine, ki spremljajo in nadzorujejo tiste, ki se borijo proti terorizmu. Tako da je prišlo tudi do tega, da so se celo zaščitili teroristi pod pretvezo spoštovanja človekovih pravic. Najprej je treba spremeniti to napačno politiko, politiko in to bo prvi korak um, za boj proti terorizmu in v korist um, državljanov EU. Deputat Viktor Bostinaru, dva minuta. Hvala lepa, gospod Boštinaru, za minuto. Najlepša hvala, predsedujoči. Najlepša hvala, da ste spregovorili o Romulšini, zelo ste me osupnili evoluția fenomenului terorist a înregistrat în ultimii cincisprezece ani modificări considerabile Spremenili so se tudi načini propagande in rekrutiranja. Cilj vseh teroristov pa še vedno ostaja ta, da spodkopljajo temeljne človekove pravice, da spodkopljajo družbeno strukturo v takšnem kontekstu teroristične dejavnosti predstavljajo horizontalno čezmejno skupno grožnjo. Poleg tega se ti teroristični napadi povečujejo. Od začetka leta 2015 je bilo na svetovni ravni zabeleženih res ogromno atentatov, 138 terorističnih napadov, šest samo julija. Te napade vršijo ne samo znane organizacij, teroristične organizacije Al-Shabaab, Boko Haram, ISIS, ali pa talibanske teroristične celice. Napade izvajajo tudi tako imenovani lone wolves, osamljeni volkovi, teroristi, ki ukrepajo na lastno pest. Nedavni napadi v Libiji, Jemnu, Nigeriju, Mali, Keniji, Siriji, Somariji, Kuwaitu, Egiptu in drugot niso bili izvedeni zgolj v terorističnih, v turističnih krajih. Imeli so zelo velik vpliv ti teroristični napadi so prizadeli ne samo turistične kraje, temveč tudi varnostne sile, podkopali so stabilnost v posameznih regijah in državah. Poleg tega je zaradi terorističnih napadov prišlo do zmanjšenega zaupanja mednarodne skupnosti v zaupanje posameznih držav, da lahko nadzorujejo fenomen. Teroristična grožnja pa se ne zaustavi na mejah Evropske unije. Priča smo bili tudi napadom v Franciji in drugot. V državah članicah se tega še kako dobro zavedamo, zato je res treba ukrepiti sinergijo med državami članicami Evropske unije, zato da se bomo s temi grožnjami lažje soočili. Pomembno je, da na novo predelimo tudi strateški cilj v boju proti terorizmu, kot opiše v varnostni strategiji unije. Poskrbeti je treba za ustrezno poenotenje in integracijo februarja in junija je svet to omenjal v svojih sklepih. Podpiramo pa tudi pobudo visoke predstavnice, da se za leto 2016 pripravi globalna strategija na področju varnosti. Hvala. Multumesk, eh, deputi Asra Khan, one and a half minute. Gospod Khan, za minuto in pol, prosim. Thank you, uh, Mr. President. Najlepša hvala, predsedujoči. Varnost v Evropski uniji in v njeni soseščini je vsak dan pod vprašanjem. Nedavni napadi ISIL-a zahtevajo našo popolno pozor pozornost. Popolnoma vidimo, da teroristi niso usmiljeni, da ne razlikujejo med ljudi, da ubijajo tako muslimane kot nemuslimane. V zadnjih tednih so ubili turiste v Tun Tuniziji. Mm, baskovske potnike v Karačiju, potem muslimanske vernike in obglavili civiliste v Franciji. Ta statistika nas opozarja na to, da je boj proti terorizmu v Evropi in drugje nujno potreben. Prav tako vidimo, da muslimanski svet sedaj jasno nasprotuje terorizmu, ki se ga izvaja v imenu muslimanov. Navadni državljani kot tudi vlade opozarjajo na to. Dolgoročno rešitev pa bomo lahko našli samo, če se bomo lotili prvotnih razlogov, kar pomeni, da je treba zagotoviti dolgotrajen in vzdržen mir na Bližnem vzhodu. Svet mora premagati tu terorizem, prav tu v Evropi. Nedavni dogodki so pokazali, da 46 odstotkov Britancev meni, da muslimani ne delijo enakih eh, vrednot kot oni, kar je grozno. To pa pelje tudi vodo na mlin muslimanskih teroristov, tako da moramo okrepiti naša prizadevanja za to, da bi preprečili nadaljno radikalizacijo naših državljanov. Treba je sodelovati s skupnostmi za to, da se lotimo vprašanj integracije, graditve identitete in podobno. Prav tako pa moramo zagotoviti ustrezno socialno podporo za vse državljane Evropske unije. Najlepša hvala, gospod Kan. Ali strani gospoda Karskega spremete modri karton?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 tako da bi morda zmanjšali teroristično groznjo, ki jo predstavljajo ti takovi. Najboljši odgovor na to vprašanje je pač to, da je treba preučiti temeljne razloge, zakaj je toliko ljudi, ki zapušča svoje družbe, svoje družine, svoje države, zakaj se jih sili, da zapustijo svoje zaledje. Več enakosti v svetu lahko zagotovimo samo, če se bomo lotili temeljnih vprašanj. Torej, ne smemo se lotiti beguncev. Gospod Kan, sprejmete naslednji modri karton strani gospe Wimberg? Da, prosim. Eh, Najlepša hvala. Dejali ste, da moramo vsi nekaj storiti. To pravi večina govorcev v, tem, v tej dvorani. Ampak kako naj to storimo? Nobenih konkretnih predlogov ni bilo podanih. Mm, na švedskem, naprimer, v moji državi imamo tuje borce, ki imajo priložnost, da se rehabilitirajo in vstopijo na trg delovne sile. Lahko bi uporabili resolucijo 2178, eh, naprimer, da bi omejili prihod v Evropsko unijo. Kaj menite o tem? Najlepša hvala, sedaj pa še vaš odgovor. Ja, odgovor je čisto mm, jasen. Če so storili kaznivo dejanje, morajo za to odsedeti zahtevan čas. Tisti pa, ki niso krivi, pa ne smejo biti okrivljeni. Treba je zagotoviti dobro politiko, tako da bo jasno, da tisti, ki želijo storiti kazniva dejanja, ne bodo imeli za to priložnosti. Tisti pa, ki so dobri državljani, ki trdo delajo, pa morajo prijeti jim dovoljenje za bivanje in jim da, moramo jim dati priložnost, da delajo. Hvala. Sedaj pa gospod Fontulis. Najlepša hvala predsedujoči. V zadnjem času smo žal v Evropi videli cel val terorističnih napadov. Številni ljudje so izgubili svoje življenja. Teroristi, ki delujejo v imenu kalifata, sedaj blokirajo tudi naše ulice. Bojim pa se, da če ne bomo ukrepili, bo prišlo še do nadaljnih takšnih dogodkov, tako da se moramo jasno zoprstaviti terorizmu. Treba je oblikovati robusten odziv na to vrstne prakse. Lahko seveda govorimo tudi o jezi, ki je upravičena, pa tudi o bolečini, ki nastane. Moj sin Jorgos Fontulis in njegovi prijatelji so bili levičarski teroristi in so povzročili tudi kazniva dejanja. Tako da se je treba boriti proti vsakršnemu terorizmu in upam, da bo Evropski parlament storil enako. Občutljivi moramo biti na vse oblike terorističnih dejanj, ne glede na to, kje se zgodijo. V primeru mojega sina, na primer, so bile za tem napadom tudi politične mahinacije, zaradi katerih ni prišlo do ustreznih preiskav, tako da se moramo bolje boriti proti terorizmom. Evharisto, eh, Anapriotis. Hvala lepa, kolega. Prišli smo do postopka pritegnite pozornost predsedujočega. Kaj pišelo Asoni Kinga Gol? naša odgovornost in dolžnost je da zaščitimo življenje in dostojanstvo ljudi posod po svetu napadi ki smo jim bili priča so grozljivi tako v realnem kot simbolnem smislu pokazali so da lahko postanemo žrtve kadarkoli kjerkoli nobenega razloga ni za takšne napade, težko jih obrazložimo, preprečiti jih moramo, sodelovati moramo s partnerji po svetu, kot je rekel že komisar. Zbirati moramo vse informacije, potrebujemo ustrezna orodja za boj proti terorizmu, predvsem pa potrebujemo čim bolj učinkovite organe odkrivanja in pregona. Preprečiti je treba radikalizacijo med mladimi, ki so odraščali v naših družbah, Sama bi rada omenila tudi nedolžne žrtve, ki jih preganjajo zaradi njihovih prepričanj. V mislih imam kristjane, pogosto ženske in otroke, ki trpijo zaradi krutosti Isisa. Prihaja do izgub človeških življenj, vendar se mi zdi, da bi morali govoriti tudi o temu, da je bilo uničeno ogromno več tisočletij stalih spomenikov in kulturne dediščine, s tem celotno človeštvo izgublja. Hvala lepa. Kolega Francolika. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zaradi terorističnih napadov se svet in Evropa soočata z resno nevarnostjo. Sam sem prepričan, da bi morali to globalno grožno obravnavati na globalni ravni. Na evropski ravni je treba sprejeti vsakršen možen ukrep za to, da se ohrani varnost državljanov, da se državljane zaščiti. Odigra vlogo tudi pri čezmejnih odgovorih na te grožnje. Teroristi skušajo spodkopati naše družbe, naš način življenja. Gre za neposreden napad na ključne vrednote Evropske unije, na demokracijo, na vladavino prava, na spoštovanje temeljnih pravic ki jih državljani uživajo. Združena v raznolikosti, tudi to je predmet napada. Teroristi želijo spodkopati mir in blagostanje, ki jo Evropa skuša zagotoviti svojim državljanom. Trdno sem prepričan, da moramo v boju proti terorizmu poskrbeti tudi za varnost, pravno državo in uveljavljanje temeljnih pravic. Tudi v okviru zonanje politike bi se morali boriti proti terorizmu in vzrokom za nastanek terorizma. Hvala. Hvala lepa. Gospod Tomašič. Hvala lepa. Hvala lepa. Teroristični napadi, ki so 26. junija izbruhnili v Franciji, Tunisu in Kuwaitu kažejo, da Evropo ogroža zunanja grožnja, ki pa je postala tudi notranja grožnja. Teroristi so zelo učinkoviti pri izkoriščanju naših šibkih točk. Pristopajo k islamskim teroristom, ki so bili upeljani v Evropo, pa tudi kar nekaj takšnih je, ki so pri nas odraščali in ki so vražali zahodne vrednote. Evropa zelo sramežljivo danes izpostavlja svoje krščanske korenine, kot da bi jo bilo sram svoje identitete. Narod in države brez identitete so lahka tarča tistih, ki želijo silo upeljati drugačno ideologijo in mentaliteto. Z takšno neodločnostjo pravzaprav spodbujamo in privlačimo to vrstne teroriste. Skrajni čas je, po mojem mnenju, da jasno povemo, da ekstremisti, torej posamezniki, ki se družijo zato, da bi storili zlo drugim, v Evropski uniji nimajo nobenega mesta. Vsak je v svojem življenju tudi izbral svojo pot in za takšne teroriste v Evropi ni prostora. Hvala. Hvala lepa. Kjučuk je naslednji. Izvolite. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Хвала лепа, господ председојочи, господ комисар, драге колегица и колеги. Na južnih evropskih mejah se arabski svet sooča s konflikti. Cele države pravzaprav izginjajo od Sirije do Libije. Vsi smo žrtve terorizma, vsi smo ciljne tarče terorizma. Kristjani in ostali. Terorizem je največja grožnja za našo varnost. Mobilizirati se moramo, zbrati moramo vse vire, ki jih imamo na voljo, zato da ponovno upeljemo stabilnost povsod po svetu. Soočiti se moramo z izzivi, s katerimi se trenutno ukvarjamo. Storiti moramo vse za to, da se bomo borili proti terorizmu, ne smemo se izolirati, ravno nasprotno. Poskušati moramo uveljaviti več demokracije za boljšo, večkulturno družbo. Hvala lepa, s tem smo skoraj da zaključili s postopkom. Pritegnite pozornost predsedujočega, še gospod Kastaldo je na vrsti. Grazie. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nedavni tragični teroristični napadi, ki so se izvršili v različnih državah sveta, bi nas morali privesti do nadaljnega razmišljanja. Skoraj da na vsakem plenarnem zasedanju govorimo o terorizmu. Več poti obstaja, ki jih lahko uberemo. Dve predvsem. Lahko se zapiramo sami vase, lahko se slepimo, da lahko varnost zagotovimo samo tako, da se oborožimo, da zagotovimo večjo varnost pomočjo obveščevalnih služb in tako naprej. Lahko bi sicer to bilo koristno, ampak bojim se, da bi bili kot otrok, ki bi želel vodo iz morja spraviti z žlico ne smemo podpirati totalitarnih režimov v upanju, da bodo v arabskem svetu oni razrešili ta problem. Če bomo to storili, bomo tekom časa plačali ceno za to, ker bo prišlo do vse večjega števila teritorijalnih konfliktov. Lahko pa se po drugi poti soočimo neposredno z terorizmom. Namreč v arabskem svetu je veliko terorističnih dejavnosti, in samo, če bomo sodelovali v političnem življenju, lahko nekaj storimo v boju proti terorizmu. Zato moramo vladam v teh državah pomagati v boju proti revščini. Namreč revščina je tisti bazen, v katerem ribarijo teroristi. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa besedo predajam komisarju gospoda Vramopulos. Podpredsedujoči, spoštovane članice in člani parlamenta, najprej bi rad seveda izrekel zahvalo vsem vam. Hvala lepa, da ste mi danes dali priložnost, da se odzovem na nedavne napade, da predstavim tudi naš odziv na grožnjo, ki jo predstavlja terorizem. To bo še dolgo časa zelo pomembno vprašanje za naše državljanje. Je pomembno in bo ostalo pomembno, žal. Vesel pa sem, da ste to točko vrstili na dnevni red plenarnega zasedanja, ki poteka ta teden. V zadnjih šestih mesecih je komisija uspela pripraviti in izpeljati niz konkretnih ukrepov, s katerimi se borimo proti tej grožnji združiti moramo svoja prizadevanja za to, da poskrbimo za nemoteno hitro izvajanje teh predlogov, pri čemer moramo celoti spoštovati pravno državo in temeljne svoboščine in pravice. Pribeležil sem si vaše pripombe. Nekateri ste omenili Zahodni Balkan. Naj vas pomirim, Ko gre za varnostna vprašanja, so balkanske države naši ključni partnerji. Stabilnost na Zahodnem Balkanu je bistvenega pomena. Izvajamo ciljno usmerjene ukrepe skupaj z državami Zahodnega Balkana, zlasti v boju proti radikalizaciji, ko gre za strelno ložje, sodelujemo z Europolom. Številni ste se v svojih pripombah, kar je posebno običajno, osredotočili tudi na Tunizijo. V uvodnih pripombah sem izredno omenil Tunizijo. Tunizija je naša partnerska država in uživa polno podporo. V okviru pregleda evropske sosedske politike bomo oblikovali ciljno usmerjene politike tudi skupaj s Tunizijo. Na tem delamo in sicer skupaj z gospod Mogherini ter s komisarjem Hanom. Rezultate že dosegamo. Prepričan sem, da se bo o teh rezultatih več govorilo v naslednji razpravi. Naj še enkrat podarim, da sem odločno predan temu, da bom delal z roko v roki s parlamentom in svetom, ko gre za ta vprašanja. Resnično računam na vašo podporo. Hvala. Hvala lepa. Gospod komisar, sedaj pa za svet, gospod Šmit. Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci, vsi se strinjamo, da so zadeve nujne. Intenzivirati bo treba sodelovanje na različnih področjih, dejansko bomo morali sprejeti potrebne ukrepe, represivne ukrepe in preventivne ukrepe. Potrebujemo sistematičen, usklajen pristop. Bi pa rad povedal tudi to, da ne bi smeli pasti v stigmatizacijo, v izključevanje, v ksenofobijo ali islamofobijo. S tem bi zgolj speljali vodo na mlin teroristom. Še naprej moramo podpirati tretje države, s katerimi smo se odločili, da bomo sodelovali v boju proti terorizmu. Pripraviti je treba usklajene akcijske načrte za boj proti terorizmu. Pri različnih načrtih sodelujemo, kot ste rekli, komisar. Čaka nas tudi razprava o sosedski politiki. Komisar Han je ravno kar prišel na svoje mesto. Države, kot so Tunizija, so še posebej ranljive in s temi državami je treba sodelovati in jih podpirati. Nedavno smo spostavili tudi mrežo za posredovanje grožen, ki jih opazimo naprimer na spletu. Spostavili smo tudi poseben opazovalni center za spremljanje tovrstnih dejanj. Sodelovali bomo tudi o direktivi o evropskem PNR v času našega predsedovanja. Predsedstvo želi delati na tem izjemno pomembnem občutljivem vprašanju tudi z vašim parlamentom. Odločno računamo tudi na vašo aktivno podporo. Hvala. Schmidt. To je pomeno. Hvala lepa, gospod Šmit. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Izjava podpredsednice Komisije Visoke predstavnice Unije za zonanje.